odstotkov evropskega finančnega sistema. Tu pozivam Evropsko komisijo, da naj čim prej sprejme ukrepe in eh, reformira nekatere še veljavne predpise na tem področju. Hvala, gospod Kaputo. Gospod Marijas. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tu govorimo o bančni uniji, kjer ECB igra pomembno vlogo, saj ima v rokah nadzor nad bančnim sistemom. Gospod Dragi nas je zdaj zapustil eh, te razprave, te razprave ne sledeče, prav je dejal, da ga zanima eh, sodelovanje z nami, da se želi posvetovati z nami. Slabe eh, trjatve, kot pravi, predstavljajo problem, ki jih ECB ne more reševati, ampak ECB je bila tista, ki je vršila pritisk na grške banke, da teh slabih terjatev ne prenese na slabo banko. In to je pomenilo tudi številne zaplembe eh, stanovanj, edinih stanovanj eh, naših prebivalcev. Pomenom bi bilo, da bi lahko ustanovili reševalni sklad, da številni grki ne bi končali na ulici. Ampak, gospoda Dragija, ti problemi ne zanimajo in zato ga tudi ne zanimajo pred predlogi rešitev. Sam gleda na zadevo popolnoma drugače. Hvala, kolega Marija, za zaključek. Eh, proste razprave, kolega Schaffhauser. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, rad bi izpostavil vašo neodgovornost. Neodgovornost zato, kaj ti v trenutku, ko se si banke več ne posojajo denarja med seboj, ko trgi ne zaupajo več bankam, želite vi graditi Evropsko bančno unijo. To je neodgovornost, kaj ti ne želite prepoznati, da je ravno denarna unija tista, ki uh, ustvarja neodgovorno zadolževanje, ker bo vedno plačal nekdo drugi. Neodgovoren se zato, ker bo sedaj za to plačeval državljan. Šli smo iz sistema buyout v sistem buy-in, se pravi, državljani sami bodo morali reševati te probleme. Za to neodgovornostjo leži samo ena odgovornost in sicer treba je stvari preuzeti nazaj v roke na nacionalni ravni in renacionalizirati centralne banke, da se bomo lahko na ta način zoprstavili prihodnjim krizam. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Schaffhauser. S tem smo zaključili s prosto razpravo. V zaključek eh, razprave k tej točki pa še enkrat v imenu komisije besedo dobi komisar Dombrovskis. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, še enkrat eh, hvala gospod Torvalc za odlično poročilo. Eh, natančno sem prisluhnil prispevkom poslancev in poslank. Razprava kaže, da se še naprej strinjamo o pomenu bančne unije ter regulatornega in nadzornega okvira, ki bankam omogoča prispevati gospodarski rasti ob kratnem zagotavljanju zdravega in stabilnega finančnega sistema. Kar zadeva komisijo, menimo, da je ključnega potema, da naredimo napredek pri dosjejih, ki so odprti, finančne storitve e, in sicer tudi še zdaj v zadnjem obdobju pred koncem mandata, pred volitvami in računamo na vas, da bomo lahko dosegli otepljiv napredek pri izpopolnitvi bančne unije, unije kapitalskih trgov in da bomo na koncu koncu imeli pred seboj močno gospodarsko in denarno unijo, ki bo odporna in dovolj močna, da se zoprstavi morebitni prihodni krizi. Hvala. Hvala lepa, gospod Dombrovskis. In v zaključek te razprave še enkrat poročevalec, kolega Torvalds, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, ta razprava izkazuje podlago, na kateri tu delujemo. Ja, potrebujemo jamstva za vloge in prav tako moramo poiskati nek način, kako premostiti to vloge te nepremostljive razlike med različnimi političnimi opcijami. Pomembno je, da se uspešno lotimo teh izzivov. Kolega Vegas je zelo zaskrbljen zaradi učinka vzvoda. Kot veste, so ta razmerja bistveno padla v zadnjih eh, letih. In eh, rad bi se zahvalil vsem poročevalcem. Eh, oziroma so poročevalcem, poročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje z menoj. V veliko veselje mi je bilo z vami voditi to razpravo tu v tem zboru in upam, da bo to lahko razprava, ki bo pokazala pot naprej, ki bo pokazala, da je parlament pripravljen narediti še naslednje potrebne korake. Torej še enkrat hvala tudi vam, komisar Dombrovskis, eh, vnaprej za predloge, ki jih še pričakujemo strani komisije, da bomo lahko na, taj, na tej podlagi napredovali. Hvala lepa, kolega Torvald, s tem smo zaključili z razpravo, glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo kolega, kolegov Fernandeš in Gualtierja, vzpostavitev programa Invest EU. Beseda najprej dobita poročevalca, najprej kolega Fernandeš, štiri minute. Dobrigado, senhor presidente. Queria cumprimentá lo queria saudar todos os meus colegas e dizer lhes que em boa hora. Sem se lepo zahvaljujem in tudi eh, seveda svojim kolegom. Zdaj se premikamo proti programu Invest EU, ki vključuje 13 različnih finančnih instrumentov. Upeljal bo poenostavitve, z njim bomo lahko reševali težave na trgu ali neuspehe na trgu. Imamo štiri okna na področju infrastrukture, raziskav in inovacij, malih in eh, srednje velikih podjetij in socialnih zadev. Junckerjev sklad, torej Evropski sklad za strateške naložbe, je predstavljal podlago za vse to in številni so na začetku o njem dvomili, zdaj pa ta program uh, zagotavlja 1,2 milijona delovnih mest v Evropske uniji in je podprl 800 tisoč MSP-jev. Gre za program, ki je prispeval gospodarski rasti, gre za program, ki je pomagal MSP-jem, malim in srednjim velikim podjetjem. In o tem govorimo tudi danes. S programom InvestEU ne sme raven ambicij pasti. Torej, zdaj imamo enako količino finančnih jamstev za 13 finančnih instrumentov. Želimo si, da bi bilo to jamstvo okrepljeno, tako da bi lahko uh, zdržno korakali naprej. Uh, zahvaljujem se podpredsedniku komisije za vso delo, ki ga je opravil na tem področju. Komisija predlaga 650 uh, milijard evrov, mi pa 700 milijard evrov. Poleg tega pa menimo, da morajo biti politike unije absolutno zajamčene. Tukaj imam v mislih zlasti področje okolja in tudi strateško delo na področju trajnosti, rasti in vključevanja. Evropska investicijska banka nam daje pravno varnost torej, da bomo imeli uh, jamstvo vsaj v višini 75 odstotkov. Nacionalne spodbebalne banke in tudi druge finančne ustanove bi tudi morale imeti dostop do teh preostalih 25 odstotkov. Ta program mora prispevati tudi k socialni in ozemljski koheziji, gospodarski koheziji znotraj Evropske unije. Geografska ravnotežnost je pomemben del tega programa. Tudi svetovalno vozlišče je pomemben element tega programa. Ta naj bi zagotavljal nasvete pri naložbah. Vsekakor je treba to okrepiti, da bodo lahko projekti, ki jih bodo pripravile in predlagale regije in manjša mesta po vsej Evropi dejansko uh, imela dostop do tega programa. Resnično pa me zanimajo res mali projekti, še naprej jih moramo podpirati. Potrebujemo naložbene platforme in ključno je to, da bo svetovalno vozliščo imelo tudi neko aktivno prezenco, biti mora biti bolj proaktivno vozlišče. Obenem pa bi si želeli izboljšav tudi pri poenostavitvi upravljanja. Poskrbeti moramo za to, da bodo pri, programi prilagojeni novi resničnosti. 13 finančnih instrumentov mora sedaj imeti pravo dodatnost, pa tudi družbeno plat. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, še zlasti soporočevalcu iz vrst socialistov in demokratov, gospodu Gualteriju, za vso delo, ki ga je opravil z mano. Tudi Otmaru Karasu se zahvaljujem za odlične prispevke, pa tudi vsem ostalim poročevalcem in poročevalcem v senci, ki so sodelovali pri pripravi tega programa Investeum. Hvala, mislim, da bomo tako bistveno prispevali gospodarski rasti Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Fernandeš. Zdaj pa dobi besedo soporočevalec, gospod Gualtieri, tudi za štiri minute. Hvala, predsednik. Tudi sam bi se želel zahvaliti kolegu Fernandesu in vsem poročevalcem v Sencu za odlično sodelovanje. Kriza v letu 2018 je povzročila padec investicij, kakor še nismo videli, javnih in privatnih investicij v celi Evropski uniji. V zadnjih letih so pogoje za investiranje v Evropi se izboljšali po zaslugi boljše ekonomske situacije, prožnosti, pakta stabilnosti, novih pobud, kot je Evropski sklad za strateške investicije. Vendar pa je število investicij še vedno nižje od od povprečne investicije v, iz desetletja pred krizo. Nove v, pomembne vrzeli so se odprle na področju inovacij, fizične instrukture, socialnih zadev in podnebnih sprememb. Ta situacija skrbi, nas skrbi zaradi bodočnosti um, konkurenčnosti, zaradi odpiranja novih delovnih mest in zato je pozitivno, da komisija predlaga nov program EU in da je s tem želela povečati podporo naložbam. Invest EU ni samo instrument, ki nadgraduje izkljuš, iz, eh, izkušnjo FACE in drugih projektov, ki smo jih razvili v teh letih poleg krepitve podpore majhnim in srednje velikim raziskavam, inovacijam, infrastrukturi, želi ta program se soočiti tudi z um, vrzeljem v socialnih infrastrukturah in uh, s katerimi smo se že čimer smo začeli lansko leto. Želimo jamstiti za, jamčiti za investicije tudi v šolstvo in tako dalje. Želimo torej zapr, zapreti te vrzeli v investicijah v tistih geografskih območjih, kjer je to najbolj potrebno. In to bomo naredili z izboljšavami besedila komisije. Prvič smo ugotovili, da jamstvo za promotor investicij mora biti povezano z značilnosti in profilom tveganj samih operacij. Boljši pogoji bodo se lahko uporabljali za promocijo gradnje investicijskih platform za Več inform, za več investicij v najbolj šibkih um, geografskih območjih in tistih sektorjih, kjer je najbolj potrebno investirati. Drugič, kljub temu, da smo povdarili, da bo EIB glavni partner komisije v okviru e, invest programa EU, smo povdarili tudi ulogo nacionalnih promocijskih bank pri promociji naložb. Uh, tam bodo te banke lahko imele neposreden dostop do evropskega jamstva. To bo omogočilo večjo prožnost in več možnosti financiranja projektov in bo imelo pozitivne posledice na um, raven investicije in na odpiranje novih delovnih mest. Poleg tega bodo države članice imele možnost, da bodo del svojih sredstev, ki jih bodo prejele za kohezijsko politiko, lahko bodo pa prispevale tudi z dodatnimi sredstvi, bodo, um, na katere se bo gledalo kot na um, prispevke one-off. In besedilo, katerem bomo glasovali, je uravnoteženo. Tudi tisti del, ki pravi, da vsaj 65 odstotkov del v okencu uh, Eh, trajnostne infrastrukture mora doseči cilje iz pariškega sporazuma o podnebju. In zato eh, upam, da boste podprli besedilo odbora EKOM, saj kar zadeva ta prak 65 odstotkov. S tem besedilom dajemo konkretni odgovor tistim, ki zahtevajo, da Evropa naredi več za delo, investicije, rast v Evropi. Hvala. Hvala, kolega Gualtieri. Naslednji dobi besedo gospod Kelly Minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. InvestEU je eden od vodilnih programov v evropskem proračunu za leto 2021-2027 in mobiliziral bo malce manj kot 700 milijard dodatnih naložb. Torej ima veliko potencijala. Na ta način bomo lahko zagotovili več naložb za niže stroške za davkoplačevalce. V zadnjih letih smo govorili o Junkerjevem račrtu in tudi govorili smo o sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in tukaj ima komisar Katajnen veliko zaslug. Tukaj ima program res veliko možnosti, potencijala in tudi poslovneži v moji volilnem okraju imajo velik apetit po teh sredstvih, še zlasti pozdra pozdravljam velik poudarek na MSP-jih. To je nekaj, k čemur smo se zavezali tudi v našem mnenju, ki so ga sprejele in potrdile vse politične skupine, kar me zelo veseli. Tukaj ne gre za velika podjetja, ki imajo lastne načine za oblikovanje in uh, zbiranje kandidatov. Gre tu uh, kapitala, gre za to, da pomagamo tistim malim podjetjem, ki jim je to teže. Prav tako pa je treba povedati, da je treba to imati v kontekstu tega, kar se danes dogaja v Westminsteru. Karkoli, mislim, da imam še 30 sekund, če se ne motim. Minuto in pol imam na voljo, mar ne? se opravičujem. Torej, to je vsekakor protistrup za Brexit, kajti na ta način bodo do podpora dobila tista podjetja, ki bodo potrebovala podporo, da bodo zdaj preživela. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Na žalost ste imeli zgolj minuto. Vem, da ste sicer vedno zelo korektni, ampak tokrat vam je bilo dodeljenega le toliko časa. Tore, zato ne boste imeli možnosti zastavitve bel, modrega kartončka. Sledi gospod, vendar kam za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem poročevalcem, ki so to poskrbeli za to, da bomo pripeljali ta pomemben dosje do uspešnega konca. V odboru za uh, promet menimo, da so te naložbe zelo pomembne, kajti um, naložbe so v prometnem sektorju zelo pomembne, še zlasti, ko gre za gradnjo cest in še zlasti, ko gre za gradnjo avtocest v Evropi. Torej, potrebujemo več zasebnih sredstev v našem sektorju. Vendar pa je tu še en vidik k, eh, za katerega prosim, da mu posvetite posebno pozornost. Gre za okoljske cilje v pristopu eh, poročevalcev iz odboru za eh, proračun in gospodarstvo. Vsi vemo, da se zazevamo za čistejše tehnologije v Evropski uniji, vendar pa moramo pri tem tudi upoštevati finančne zmogljivosti zasebnih družb. To glede na to, da eh, cilji vsekakor ne bodo nižji, kot je bilo dogovorjeno doslej. Hvala lepa. Gospod Vanderkamp, sedaj pa dobi v imenu eh, komisije besedo eh, komisar Katajnen. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, res mi je veliko čas in veselje, da lahko sodelujem v tej razpravi. Prav tako sem vesel, da vidim tukaj toliko kolegov, ki so dejansko želeli izvajati EFSI v lastnih um, volilnih okoljih krajih. Prispevali se k temu, da se je dvignila ozaveščenost o tem, kaj zmore storiti EFSI. Zato pa je ta sklad postal zgodba o uspehu. In to nam nudi možnost, da s to zgodbo o uspehu nadaljujemo. In zato smo pripravili program Invest EU. Rad bi se zahvalil parlamentu za to, da je kom pobude komisije skozi celoten mandat podpirala. Ko smo prevzeli mandat konec leta 2014, so naložbe padle za 15 odstotkov v Evropski uniji. Rezultat To je bil pač rezultat gospodarske in finančne krize. Torej, smo morali nekako se spoprijeti s to naložbeno vrzeljo in povrniti zaupanje v evropsko gospodarstvo, kot tudi v zmogljivost evropske kih ustanov, da zmorajo zagotavljati eh, to, kar je, eh, kar se od njih zahteva. Eh, seveda ste ves čas budno spremljali, kako postavljamo Evropski sklad za strateške naložbe, ki je eh, zasledoval te cilje. Danes so se naložbeni pogoji v Evropi izboljšali, vendar pa še vedno obstaja naložbena vrzel v Evropi, še zlasti, ko govorimo o socialni infrastrukturi in o naložbah v okoljske in uh, dig digitalne preobrazbe. Uh, V naslednjem letu, večletnem finančnem okviru, je zato komisija pripravila instrument, ki združuje vse doslejšnje finančne instrumente, uh, InvestEU. Združil bo torej trinajst osrednje upravljanih, um, instrumentov in temu bo potem, uh, namenil tudi štirideset milijard vredna jamstva EU. seveda bodo tukaj. Um, IRDF bo, imela, bo ostala glavna ba, uh, partnerica, ampak tudi drugi bodo imeli svoj delež. Uh, nacionalne uh, spodbojevalne banke, ustanove Evropske investicijska banka in tako dalje. Evropska komisija pozdravlja poročilo Evropskega parlamenta o programu InvestEU. Omenja številne pomembne vidike in eh, v širokem pogledu podpira predlog komisije. Kar zadeva predlagane spremembe, pa je komisija pripravljena obravnavati tiste, ki se nanašajo na upravljanje, še zlasti tiste, ki povečujejo neodvisnost naložbenega odbora in ki tudi um, varujejo uh, usmerjevalno vlogo komisije. Kar zadeva vlogo EIB v okviru programa Invest EU v primerjavi z EFSI, naj povem, da sta komisija in EIB skupaj predlagala partnerstvo, ki bo zajamčilo 75 odstotkov stotno jamstvo, kakršno je trenutno predvideno v, redi, v tej ureditvi. Prav tako pa bomo tukaj v čim večji boljši meri um, izkoristili strokovno znanje EIB pri nadzorovanju tveganj in poročevanju. Ta predlog o partnerstvu pa je seveda nekaj, kar morata potrditi še so zakonodajalca. Nekateri od vaših predlogov sprememb so povezani s širšo razpravo o večletnem finančnem okviru, torej kakšna bi naj bila celotna višina jamstev in eh, kakšna naj bila povezava z okoljskim paktom. Za zdaj jih bomo eh, vzeli na znanje in eh, jih razumeli kot znak velike angažiranosti Evropskega parlamenta k doseganju ciljev COP21. Dovolite, da se vam zahvalim tudi za vs napor, ki ste ga vložili, poročevalca, soporočevalci, poročevalci Sence in ostali. Imeli ste zelo tesno časovnico in dejansko ste morali doseči dogovor še pred evropskimi volitvami. Upam, da se bodo ta prizadevanja odrazila tudi v jutrišnjem glasovanju. Zdaj pa bo moral uh, svet okrepiti svoja prizadevanja za to, da bi bilo mogoče doseči delni skupni pristop in da bi se lahko začeli trialogi. Hvala lepa, komisarka Tajnen. Sedaj pa gospod Beled za minuto. Eh, Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolege, gospod predsedujoči in tudi govorim v imenu odbora za okolje. Če ta program primerjamo z trenutnim EFSIM, vidimo, da gre za več vlaganj v um, obnovljivo energijo in uh, prihranke na področju uh, en, uh, energije. S tem programom želimo torej doseči hitrejše korake, kar zadeva trajnostno rabo energije. Tako da nas to veseli, kajti okolje in trajnost sta rdeča nic skozi celoten program Invest EU. Pripričani smo tudi v odboru za okolje, da bo močna industrija in da vlaganje v močno industrijo ustvarjalo številna delovna mesta in to seveda eh, je lahko potem tesno povezano z trajnostjo in uh, nizkooglično proizvodnjo. Zato je zelo pomembno, da se vsi finančni instrumenti uh, združujejo pod en dežnik. Kot je povedal kolega um, Kelly, je, je ta program vodilni program, ki bo pokazal vodilno vlogo Evropske unije, uh, ki mora biti Ki, ki mora poskrbeti za digitalno prihodnost, ki bo tudi trajnostna in ki jo moramo um, zagotoviti sami. Hvala lepa, sedaj pa gospa Vestfal minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da program, da je program InvestEU dober program in dejansko menim, da poročilo teh kolegov ta program še izboljšuje. Kljub temu pa bi kot regionalna politika želela priliti nekaj vode v to vino, kajti imam do, določene pomisleke. Strukturni skladi s svojim decentraliziranim pristopom in deljeno udeležbo posebno nekaj drugega kot program InvestEU. Strukturni skladi uh, imajo ta namen, da bi izboljšali življenje vseh v Evropi ukrepi v regije vnašajo delovna mesta, izboljšujejo infrastrukturo, se bojo proti podnebnim spremembam, podpirajo podjetja in univerze. In to podporo moramo eh, zagotavljati tudi v prihodnje, če tudi bo proračun manjši. Zato, kolegice in kolegi, zavračam idejo, da bi strukturne sklade uporabili za to, da bi prispevali k eh, finančnim sredstvom programa EU. Ja, seveda lahko prispevajo k sinergijam, vendar pa ni prav, da oba instrumenta finančno eh, pomešamo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Žambaski za minuto. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje. Tukaj zastopam odbor za kulturo in, uh, izpostavljamo potrebo po dodatnih investicijah za mlade in kulturo. Naši predlogi sprememb bodo pomagali ohraniti evropsko kulturno dediščino. Veste, da je naša kulturna dediščina edinstvena na svetu. In pomagati moramo MSP-jem, da bodo konkurenčni, kajti svet se zelo hitro spreminja in nove tehnologije se pojavljajo iz vseh por. Program Invest EU bo prav gotovo okrepil eh, število delovnih mest, vendar pa je prav tako pomembno, da ohranimo lastno identiteto. Zavedati se moramo dejstva, da nacionalna identiteta in kultura predstavljata izjemno pomembne elemente. Vsaka regija, vsaka država bi morala eh, izkoristiti ta sredstva v programa, tako da bi lahko ohranila tudi našo evropsko identiteto. Hvala. Hvala lepa, gospod Džambacki. Sedaj pa še minuto in pol, gospod Karas. Gospod predsednik, gospod predsednik uh, eh, komisije, gospe in gospodje, Red bi, res bi se lepo zahvalil vsem, ki se od vsega začetka tega mandata zauzemajo za močnejše investicije v Evropski uniji. Naložbe naj bi mobilizirale Uh, na, mobilizirali naj bi naložbe, ampak to ni nek sprint, temveč maraton. In ob vsakem koraku smo se nekaj naučili in nekaj tudi izboljšali. Torej, investicijsko ofenzivo smo začeli z uh, eh, skladom EFSI na začetku mandata, potem smo nadaljevati z EFSI 2 in uh, podaljšali smo ga do leta 2020, ta sklad. Potem smo razširili še naložbeno ofenzivo na tretje države, še zlasti na Afriko in z novo pobudo želimo upeljati program InvestEU in s tem odpreti novo poglavje v Evropski uniji. S tem želimo v sedmih letih um, mobilizirati za 700 milijard evrov evrov dodatnih naložb. S tem želimo eh, zvišati tudi eh, potenciale kajti koncentrirali bomo ta sredstva, jih eh, uporabili za podporo manjših projektov. Eh, s tem bomo povečali njihov učinek, razširili pa bomo tudi neposredno podeljevanje evropskih jamstev. Povečali bomo politično neodvisnost in preglednost eh, odločanja, hkrati pa bomo tudi prispevali k izvajanju podnebnih ciljev. To je naš cilj in upamo, da bomo s tem uh, naredili zelo pomemben korak naprej k večji količini naložb v Evropi, k rasti in zaposlovanju. Hvala. Najlepša hvala, dober večer vsem. Nadaljujemo. Gospod Gardiazabal Rubial komisarju yo también quiero empezar sumándome Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi želela najprej čestitati gospodu Fernandesu Gualtieriju in drugim za delo, ki so ga opravljali. Seveda smo nadgradili predlog komisije in to je bil dobro podlag, ampak po zaslugi drugih eh, kolegov iz drugih, eh, iz drugih političnih skupin smo to izboljšali. Na začetku je bilo za socialiste prioritete, da bi imeli investicijski načrt za to, da bi oživili ekonomijo. Vendar pa se je bilo treba izbrati pravo pot. Sama sem za trajnostno rast in v tem mandatu smo delali na prvem načrtu eh, za, in, in za strateške investicije. Junker je v načrt. Vse se da izboljšati, vendar vendar pa rezultati eh, so zadovoljivi. In ta nov eh, načrt za naložbe temelji ne samo na izkušnjah iz prejšnjega načrta, ampak se združujejo finančne instrumente, ki so bili nekoliko razpršeni v drugih instrumentih in to zahtevamo že dolgo. Sedaj bomo imeli bolj prožen in učinkovit in preprost instrument, ki bo imel večji vpliv. V tem programu bomo mobilizirali skoraj 700 milijard evrov po zaslugi evropskega proračuna in to bomo namenili za naložbe za to, da bo Evropa pametno rasla. Investirali bomo v znanje, v trajnostne infrastrukture, olajšali dostop MSP-jev do infrastrukture in ravno tako bomo zgradili infrastrukture in se bomo borili proti podnebnim spremembam. Pomembno je tudi poudariti pomen spodbujevalnih bank na nacionalni in regionalni ravni. S tem bomo oblikovali pozitivno energijo in bomo odgovorili na eh, lokalne zahteve. Pogajanja z svetom bodo, upam, hitri, zato da bomo dosegli dober sporazum v skladu z cilji, pa tudi v skladu z uh, vrednostmi, o katerih bomo, bomo glasovali jutri. Besedo ima gospod Kölmel za minuto in pol in sicer v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoča. S programom InvestEU skuša Evropska unija znova z, uh, eh, z sredstvi odpravljati strukturne pomankljivosti. To nikoli ni uspelo, tudi prihodnje ne bo. Strukturna pomankljivosti moramo odpraviti tako, da jih naprej analiziramo in da iz tega potegnemo ustrezne zaključke. Če pa kar tako preprosto rečemo, da si želimo več nalož, potem se vedemo, kot če bi bila vsaka naložba dobra. Ampak tako ni. Naložbe so dobre samo, če so uh, trajnostno in učinkujejo trajnostno. Predvsem pa moramo poskrbiti za to, da se Evropska unija ne bo dvignila nad zasebno gospodarstvo. Potrebujemo zasebne naložbe. Če pa vidimo, da imamo ničelno obresno politiko, da imamo tudi poplavo sredstev, dovolj denarja je na voljo, zakaj se potem ne vlaga? To pomeni, da so problemi posem drugačni, kot pa to, da bi morali zasebno gospodarstvo oskrbeti z denarjem. To, kar a, želimo doseči s tem programom InvestEU, je enako kot to, kar smo počeli pri Junkerjevem načrtu. Spodbujali bomo projekte, ne da bi vedeli, kaj bo končni izkupiček, kakšni bodo merljivi uh, izkupički. Imeli bomo torej napačne investicije, uh, neuspešne projekte in to ne bo prav nič prispevalo našim državljanom. To, kar potrebujemo za dvig konkurenčnosti, je reforma valute evro, kajti ta je posem uh, napačna in uh, primerja stvari, ki jih ni mogoče primerjati. Tukaj bi morali eh, se lotiti dela in to bi dejansko potem okrepilo naš gospodarski pomen. Sedaj pa gospod Torvalds za dve minuti v imenu skupine Alde. Eh, KSNM v vašem jeziku. Hvala. Gospod komisar Katajnen pred leti, ko smo, se, ko smo začeli to potovanje, smo razpravljali najprej o Junkerjevem načrtu in številni izmed nas so bili skeptični. Zanimalo nas je, če bo to res dalo novega elana um, naložbam, sedaj smo pametnejši in vidimo, da se kolesa dejansko vrtijo. Seveda so pred nami še številni izzivi in eh, ko bomo naredili naprej še drugi in tretji korak. InvestEU je drugačno kolo, kot je, kot sta bila FC ena in FC dva. vključujemo tudi zunanje sile, tiste sile, ki so zunaj institucij. In ko razpravljamo, ko smo razpravljali o teh vprašanjih na sestankih odbora, eh, je prišlo, smo slišali kar nekaj pomislekov, če nam bo uspelo pritegniti te zunanje sile in vedno imamo nekoliko nacionalni pristop do stvari in razmišljamo o stvarih nac, nacionalno in če razmišljamo o MSP-jih in razmišljamo kot država, je potem to lahko problematično in zato bi zaželeli veliko uspeha pri teh prizadevanjih, zahvaljujemo se poročevalcu in Mislim, da bomo danes in jutri naredili velik korak naprej in upamo, da bo svet uspel držati ritem z komisijo in svetom in če bo tako, potem bomo v boljši formi. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Gigold za minuto in pol v imenu zelenih. Hvala, predsedujoči. Najprej bi želel poudariti, da je bilo nujno, da Evropska unija deluje močneje in poveča naložbe in zato pozdravljamo um, EFSI načrt, videli pa smo tudi, kakšne so pomankljivosti in veliko smo se naučili, sedaj imamo nov predlog. Evropa mora biti pogumnejša za povečevanje naložb in to ta nov program skuša doseči. Obenem pa bi želel povdariti, da so dobre naložbe samo trajnostne naložbe. To so naložbe, ki se, so se naučile iz podnebne krize. In pozitivno je, da kompromis iz odbora za povečanje um, trajnostnih naložb v eh, eh, infrastrukturo, da znaša 65 odstotkov. In za našo skupino je pomembno, da se tega držijo. No, in drugič, prepričani smo, da vojaški in civilni proračuni bi morali biti ločeni in tudi to načelo bi morali spoštovati pri glasovanju v plenarne, plenarni dvorani in upam so poročevalci, da bodo sledili originalnemu kompromisu in da ga ne bodo na koncu uh, spremenili in s tem bi težje dosegli evropsko, proevropsko večino, ki bi si jo zaslužili. Najlepša hvala sedaj pa gospod Papadimulis. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Moram povedati, da smo še preveč pod vplivom pristopa investicij zaradi krize. Po našem mnenju to, kar počnemo za Invest EU, ne zado, zadošča. Dejstvo je, da predlog izboljšuje, eh, pred, izboljšuje predlog, originalni predlog komisije. Ostajajo pa še vidiki, ki niso jasni. Um, nevarnosti. EU lahko recimo iz programov, kohezijskih uh, programov umakne finančna sredstva in to je nedopustno. Že imamo zmanjšanje kohezij, uh, sredstev v kohezijskem skladu. Druga nevarnost majhna in srednje velika podjetja, ki bi lahko imela pravico, bi lahko te pravice tudi ne imela. In mi pravimo, da potrebujemo več naložb v tistih regijah, kjer je, so stroški večji in so bolj trpela zaradi, eh, zaradi recesije. Sedaj pa ima besedo gospod Coburn za dve minuti v imenu FDD, skupine FDD ta zakonodaja um, investira evropski denar in to vodi komisija, ali lahko se obranimo dveh stvari. Prvič, ni nobene take stvari, kot je evropski denar. Prihaja, ta denar prihaja od davkoplačevalcev in to je denar davkoplačevalcev. In drugič, investicije Eh, to, to, to so vse subvencije, ki izkrivljajo trg in na katerega se morajo zanesti davkoplačevalci. Eh, in, eh, potrebujemo prav, pravila za to, da bomo imeli vsi enaka pravila tudi pri subvencijah. In zaradi tega Evropa podpirala državno pomoč v Združenem kraljestvu tudi po tranziciji. In ta zakonodaja bo onestavila sprejemanje eh, eh, torej načrtov za evropska, za evropska podjetja, ne pa za podjetja v Združenem kraljestvu. In in kaj? Okay. In iz 19. stoletja nas uči, da to ni dobro in, in zato bodo podjetja zbežala iz te unije v 19. stoletju in, in bodo zbežala v 21. stoletje in mislim, da nam bo to uspelo in v tem bom užival, da bomo čim prej zapustili Evropsko unijo in bomo imeli prosto trgovinske sporazume z drugimi državami. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Kapel. Gospa Kapel za eno minuto. Hvala, gospod predsednica, podpredsednik komisije. Program Invest EU bo v naslednjem večletnem finančnem okviru združeval več finančnih uh, instrumentov. 13 jih je bilo naštetih. S tem bo financiranje preprostejše, učinkovitejše in prožnejše. Leta 2021 bo se pridružil ta program EFSI in upamo, da bo to pomagalo zapreti naložbeno vrzel. Z, jamstven, z jamstvom v višini um, več kot 20 milijonov, parlament se sicer zazema za 40 milijonov, naj bi mobilizirali 700 milijard dodatnih sredstev in tako v to vključili tudi eh, zelo pomembne partnerje Evropska investicijska banka, ki je že uspešno izvajala EFSI. 75 eh, odstotkov programa naj bi se izvajalo prek EIB. Tukaj pa naj bi eh, sodelovali še EBRD in tudi Razvojna banka Sveta Evrope. Eh, tudi usmerjevalni odbor naj bi se vzpostavil, prav tako pa bo eh, zagotovljeno tudi svetovalno vozlišče in svetovalni partneri. Vse to so stališča parlamenta. Torej, 700 milijard eh, sredstev na političnih področjih so pomembni in so tudi veliki ziv, zato da se zahvaljujem oporočevalcem in zdaj pa se spravimo na delo. E Gospod Rubik za minuto in pol v imenu elj. E. Äh, wollte mich auch beim willi molterer noch bedanken zahvalil sem bi se še gospodu moltererju ki je pokazal da lahko program res uspešno izvajamo in pokazal je tudi na to da je äh, določeno povpraševanje po naložbah evropske unije gospod katainen je tudi povedal da se naložbe v smeri bip zmanjšujejo naš cilj je dvajset odstotkov sedaj pa smo nekje na petnajst odstotni ravni francija in združeno kraljestvo pa sta zgolj na desetodstotni ravni. Torej tukaj imamo potrebo po ukrepanju. Moj osebni cilj bi bil, da bi do 20, leta 2030 uh, eh, spet 30 odstotkov proizvodnje imeli v Evropi in s tem. Eh, vemo, da je bila proizvodnja seljena v druge države v zadnjih letih. Moj cilj bi bil, da bi jo pripeljali znova nazaj z industrijo 4.0 in z svežnjom veščin in uh, dodatnega usposabljanja. Uh, okno za MSP je, nam je zelo o, pomembno in bo v veliki meri koristilo MSP-jem. Tudi mikropodjetja seveda morajo prozimati določena tveganja, ampak če plačujejo davke, imajo potem tudi pravico do tega, da se nekdo udeleži pri prozimanju njihovih tveganj. 15 odstotkov. O, MSP-ji uh, ustvarjajo 15 odstotkov BDP-ja in ustvarjajo 80 odstotkov delovnih mest. Torej, uh, delež EIB uh, e naj bi bil 75 odstotkov, nacionalne banke pa naj bi imele 25 odstotkov. Mislim, da je to dobro in dobro mešanje in kombiniranje sredstev bo, bo omogočilo dobro prihodnost za našo Evropo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Beres za eno minuto v imenu SND skupine. Hvala, gospod podpredsednik. Mislim, da je ta parlament izboljšal predlog komisije in to nas lahko samo veseli, kajti gre za predlog, ki je ključnega pomena, če želimo ponovno sprožiti investicije v okviru Evropske unije. Mm, saj vemo, da nam jih še kako manjka. To je ključno za naše državljane, za naše podjetja eh, in eh, veseli nas predlog komisije, katerega namen je poenostaviti modalitete tovrstnih investicij in predstavlja tudi pomembno komplementarnost z drugimi inštrumenti, vključno s kohezijsko politiko, kar predstavlja pomemben napredek, po našem mnenju. No, potem pa je tu tudi vprašanje investicijskih ciljev. To se nam zdi ključnega pomena v smislu strateške ga, mm, strateških ciljev EU, kar zadeva tudi podnebne cilje in pa ne smemo pozabiti tudi na ustvarjalno in uh, umetniško panogo. Izboljšati je potrebno načrte, da bomo lahko kar se da uspešni, da bomo lahko ulagali v trajnostni model investicij, ki bo ustvarjal trajna delovna mesta v Evropi. Hvala lepa, gospod uh, Paket. Uh, EKR. Gospe eh, in gospodje, to je najboljši doseg, o katerem sem se pogajal za EKR in mojo stranko NVA. In bil sem zadovoljen, kajti pogosto vidimo predloge komisije, pri katerih se sprašujemo, ali so sploh uporabni in koristni, vendar pa je to razumna reforma. Povezuje vse obstoječe investicijske programe Evropske unije in iz njih oblikuje en centraliziran program, um, racionaliziran program že, um, vendar pa je bila uh, struktura upravljanja uh, nepopolna, pa tudi ekspertize ECB niso v ustrezni meri skušali skoristiti v, prospekt, v predlogu. Naša flamska udeležba PMV oziroma uh, družba, ki bo izvajala ta projekt, bo dejansko lahko imela boljši upogled v, v izvajanje. Uh, Zahvaljujem se poroč poročevalcem za sodelovanje in veselim se že pogajanja s svetom. Hvala, gospod Sole, za minuto in pol v imenu zelenih. Hvala, predsedujoči. Želel bi povdariti tri vidike Invest EU. Zlasti je potrebno mobilizirati javne in zasebne investicije v Evropski uniji. Tej naložbe bi morale imeti jasne cilje in jasno logiko invest eu mora biti učinkovit instrument za to, da bi naša ekonomija postala neutralna in vključujoča ekonomija. Treba je promovirati energetski prehod in upoštevati tudi socialne in okoljske vidike. Odločeni moramo biti pri doseganju eh, trajnostnih razvojnih ciljev in pariških ciljev. In zato je treba upoštevati tudi cilje varstva okolja in izključiti projekte, ki bi lahko škodili okolje. Drugič, proti smo financiranju programov, um, eh, torej obrambnih, eh, obrambnih programov z tem programom InvestEU. Eh, to, torej investicije v obrambo ni pravi način za, za to področje, torej ta sredstva bi morali uporabiti e, za druga področja, kjer so investicije bolj potrebne, kot je recimo socialna politika. Potem ne gre samo za nacionalne, ampak tudi za regionalne banke, spodbojevalne banke in to je zelo dobro glede na lokalne potrebe in zato, da se bo vključilo vse lokalne. Gospod Nirjada za eno minuto. Govorili smo o Junkarjevem načrtu, o MC1, e MC2, e sedaj pa imamo novo ime, im, e, Invest EU. Novo ime, vendar pa načelo je isto. Naložbe, um, se obračajo proti privatnim investitorjem, ne pa javnim investicijam. Nisem prepričala, če bodo te investicije končale v javnem prostoru. Ne vidim, da bi recimo se izboljšal javni prevoz za ljudi v podoželju in privatni investitorji ne bodo želeli financirati v javne storitve. Pri eh, v zadnji uredbi smo imeli določbo za izboljševanje javnih storitev, ampak nisem videla nobenih dejstev glede tega. In eh, vprašala sem za, želela sem slišati dejstva, pa nisem dobila odgovor. Sem proti temu, da bi se investiralo v obrambna področja. Vse pa je odvisno, kako bomo naredili te naložbe. Te naložbe bi morali iti v javni sektor. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo za minuto in pol gospod Rozati iz stranke ELS. Hvala. Hvala, gospod predsedujoče. Eh, gospod komisar, danes govorimo o programu InvestEU, ampak eh, na kratko bi se rad dotaknil predhodnika, torej Junkarjevega načrta EFSI, Evropski sklad za strateške investicije, ki se je izkazal za izredno uspešnega. Evropska unija, še posebej evroobmočje, beleži 22 četrtletji trajne rasti. To je velik dosežek in veseli me, da o tem razmišljamo tudi zdaj v tem novem kontekstu. Junkerjev načrt je veliko storil tudi za mojo regijo, kjer smo posodobili kemično tovarno v kraju Police, prav tako smo izboljšali pogoje za plovbo na reki Odri. Rad pa bi izpostavil, da zahvaljujoč dejstvu, da je v tem programu več finančnih instrumentov od dotacij do eh, drugih elementov, skupno jih je 13, dobivamo inštrument, ki je lahko zelo funkcionaren. Jamstveni sklad, ki podpira ta program, je pomembno okrepiti v skladu z predlogom poročevalcev, kar zadeva 40,8 milijarde evrov. Pripričani smo, da bodo ta sredstva pozitivno porabljena. Na koncu tudi povem, da bo ta sklad v večji meri upošteval tudi pomen investicij v srednjevzhodnoevropskih državah. Hvala lepa, gospod Kofod. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Poleg tega, da tlakujemo pot za več privatnih investicij v Evropi, se moramo vprašati tudi, kako bomo uh, porabili davkoplačevalski denar. In s tem programom se moramo tudi vprašati, ali želimo tako kot običajno nalagati in vlagati v stare tehnologije, v stare pristope, ali želimo ulagati v Evropo jutrišnjega dne eh, in pomagati tudi podnebju in trajnosti. Ko bomo jutri glasovali, imamo vprašanje, ki se ga moramo vsi zastaviti. V, s tem programom lahko pokažemo, v kakšno smer uh, želimo usmeriti Evropo. Imamo možnost, da postavimo na prvo mesto uh, podnebje pri investicijah davkoplačevalskega denarja in uh, številne stranke so želeli večje energetske cilje in večjo trajnost, dragi kolegi, zlasti kolegi na, iz in, in konservativnih strank. Prosim, da se nam približite pri tem, da bomo glasovali, ko bomo glasovali eh, za, to, za program, ki eh, daje Evropo in podnebje na prvo mesto. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Mec. Predsednik, eh, mesdames, messieurs, chers collègues. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Za me je bistveni element programa InvestEU obrniti hrbet politiki, ki je usmerjena v vrčevanje, ampak da namesto tega okrepimo investicije in da se izvajo projekti, ki jih morda ne bi mogli izvesti brez podpore zasebnih investitorjev. 32 milijard evrov za projekte, ki MSP-jem omogočajo vključevanje invalidnih oseb ali pa raziskave brez poskusov na živalih. V Severnem morju postavljanje vetrnih elektrarn. To so pomembne vojni izzivi za naše prihodne generacije. Ampak žal nad temi projekti visi demoklejo meč. In sicer poskus orožarske industrije, da se polasti teh sredstev. Spoštovane kolegice in kolegi, uprite se tej skušnjavi in ulagajmo v prihodnost našega planeta. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Valniste Roj za minuto in pol. Thank you, thank you very much, Najlepša hvala, poročevalci, dragi komisar, dragi kolegi, mi smo že naredili veliko korakov naprej z Junkerjevim načrtom in vesel sem, da nekatere od sprememb so bile sprejete. Recimo, boljša odnose z strukturnimi eh, skladi in z drugimi politiki. Lahko imamo več prožnosti, če kombiniramo ta, fan z, ta sklad z drugimi skladi, tako bomo postali tudi bolj razpoznavni. Moja druga točka je, treba je prenesti iz strukturnih skladov in to smo sedaj v to uredbo storili. Mislim, da je zelo pomembno. Gre za prost prenos in se ga naredi za tiste prioritete, ki so splošno sprejete. Tri tre, tretjič, investicijsko um, ter svetovalno vozlišče je nujno potrebno po celi Evropi in EIB lahko pomaga svojim znanjem z drugimi partnerji. In potem še moja zadnja točka, geografska uravnoteženost. To bi lahko bolje naredili kot v preteklosti. Ni dobro, da uh, stara Evropa pobere veliko mladih, ki bi lahko delali tudi drugje. Treba je najti uravnotežen razvoj in mislim, da je to bilo sedaj doseženo. In jaz kot koordinator za regij to podpiram in mislim, da je to dobro za zeleno Evropo, ki bo raslo in kjer bo več delovnih mest. Najlepša hvala, sedaj pa postopek CatchDI besedo ima gospod Mato, Marijaš, Diego, Farijo, Maletič, Vidnjevska. Vsi ti bodo prejeli besedo. Najprej ima besedo gospod Gabriel Mato. Najlepša hvala, predsedujoči. Pozdravljam program Invest EU. Na koncu koncev bi si prizadeva za to, da bi bile investicije bolj fleksibilne in enostavne in učinkovite. Govorimo o 750 milijardih evrov in to je dobra novica za vse, dobra možnost za nova delovna mesta, za inovacije in vendar pa ta možnost mora priti tudi do najbolj odaljenih regij in zato moramo umakniti ovire, ki uh, otežkujejo uh, uporabo teh sredstev v teh, v teh najbolj oddeljenih uh, eh, regijah. Kanarski otoki lahko seveda dostopajo do teh sredstev, vendar pa moramo upoštevati njene po um, značilnosti, solidarnost je značilnost Evropske unije in kakršnakoli izjema za najbolj uh, oddaljene regije ima podporo v členu 349. Sedaj pa ima besedo gospod Marja za eno minuto. Najlepša hvala. Invest EU je lahko dober program, če bomo, če bodo izpolnjeni določeni pogoji. Zlasti tiste najbolj decentralizirane regije, recimo v Egejskem morju, te je treba vključiti in potem ta finančna sredstva ne smejo biti usmerjena v sredstvo, ampak v bolj oddaljene regije. Potem majhna in mikropodjetja, tudi ta morajo biti deležna sredstev. To so pravi pogoji. Moramo tudi preučiti, kam, kam recimo investirati v kulturo, zaščito okolja, v nova delovna mesta. Te sredstva ne bi smeli uporabiti za to, da bi militarizirali Evropo in predvsem ne smemo slediti modelu ali vzoru Junkerjevega programa. V Grčiji, na primer, denar, ki je prišel v Grčijo, je bil porabljen za. da je Fraport, na primer, kupil letališča v Grčiji. Uh, gre za kozmote, ki je sedaj postalo nemško podjetje. Sredstva so bila torej namenjena za to, za ta cilj in zato se moramo izogniti temu slabemu vzoru Junkerjevega programa, ki je financiral velike multinacionalke. Sedaj pa gospod Viegas, hvala. Ta program ima dve težavi. Predvsem predstavlja instrument za subvencije zasebnega sektorja. Z drugimi besedami, imamo neenakosti, revščino, ki ni vključen v ta finančna, eh, v ta program. Eh, ne odgovarjamo na zahteve prebivalcev. Prebivalci potrebujejo resnično program, ki bo ustrezal njihovim zahtevam. Potrebujemo tudi, ki bo spodbudil, spodbudil ekonomijo. ECB eh, e v svojih eh, operacijah in eh, v quantity easing je samo majhen del vseh teh finančnih sredstev bi bilo dovolj, da bi se borili proti asimetriji. Mi pa nimamo.